dear colleagues. Spoštovane kolegice in kolegi. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da bi bilo najbolje, da začnemo. I start immediately with item 2 in kar takoj se lotimo točke 2 na dnevnem redu in sicer sprejetje dnevnega reda. Prejel sem eno zahtevo za spremembo dnevnega reda in sicer skupina ELS predlaga preložitev glasovanja o poročilu Bojlan. Če ni pripomb, gospa Bojlan, izvolite. Thank you, chair. Hvala lepa, predsedujoči. Verjetno je to veliko razočaranje za vse, ki ste delali na tem poročilu. Gre za poročilo o prvem uspešnem ECI-ju, to je demokratično orodje in eh, celo brez glasovanja bi se nam zdelo to problematično, ampak menimo, da je z vidika transparentnosti vendarle pomembno, da nasprotujemo tej preložitvi in zato bi prosili za glasovanje v vsakem primeru. Petr Lize. Ja, hvala lepa. Željo poročevalke razumem, da bi torej čim prej zaključili. Zato tudi prosim za razumevanje za našo, naše stališče. Gre za evropsko državljansko pobudo. To je prvi primer, da imamo takšno pobudo, ki jo obravnavamo v odboru in potem v plenumu. Zato je pomembno, da najdemo ustrezen kompromis, ki bi potegnil biti tudi uspešen v plenumu. Pomembno je, da se zavedamo, da imamo še nekaj časa do plenoma za sklenitev kompromisov, ampak eh, politične skupine ne morejo tu predlagati sprememb, eh, amandmajev. Poročevalka lahko vlaga amandmaje le, če prije do novih ugotovitev, ampak tega ni pričakovati. To poročilo je bilo dodeljeno že septembra, Guje je že takrat imenoval poročevalko, če sem prav razumel stvari, sta v prejšnjem tednu potekala oba sestanka s poročevalci v senci, prej je bilo dokaj malo komunikacije. Žal je naša poročevalka v senci zbolela in zato je bilo zelo težko zadevo opraviti. In zato prosimo za to preložitev za samo tri tedne. Mi kot ELS si vsekakor želimo, da bi to poročilo k prvi državljanski pobudi podprli, ampak zaradi objektivnih okoliščin, da je naša pročevalka v senci zbolila in da se v sedanjih kompromisih resnično ne najdemo, bi resnično prosili za to, da dobimo samo tri tedne eh, časa za nove kompromise. Bil bi slab signal, če bi zadevo z majhno večino potrdili v odboru in potem celo zavrnili morda v plenumu, kajti nobena skrivnost ni, da v odbor za okolje to poročilo vidijo še bolj kritično in mislim pa, da potrebujemo močno podporo, da bomo zahtevam državljanov lahko ustrezno ustrezili oziroma na nje odgovorili. Tako da zato bi prosil za soglasje, da zadevo preložimo za tri tedne. Gospa Gršepre. Gracias, presidente. Eh, Hvala. Razumem pomen tega poročila Zavedam se tudi določenih težav, do katerih je prišlo v skupini ELS v zvezi s tem poročilom in v zvezi z informacijami, ki so bile posredovane o poteku pogajan. Eh, dva tedna že delamo na pripravi predlogov sprememb, kompromisov, ampak eh, če obstaja volja v odboru za to, da dosežemo dogovor za plenarno zasedanje, Mislim, da bi to morali storiti. Mnogi smo čakali na to glasovanje. To bi bil znak našega odbora v zvezi s tako pomembnim vprašanjem. Gre za državljansko pobudo namreč in mislim, da bi morali glasovati danes. In morali bi se vsi zavedati k temu, da bi našli instrument, ki bi bil primeren za to, da bi imeli razpravo še naknadno pred plenarnim zasedanjem, naprimer, ali pa da bi dosegli večje razumevanje med skupinami pred plenarnim zasedanjem. Hvala. Okay. If we have no other request, we have to... No, če ni drugih prošen za besedo, potem bomo glasovali. Ne, še ena. Izvolite. Veliko kratko bih rada podpožila. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Podpiram to, kar je dejala poročevalka. Skoraj na leto dni je potekalo delo na tem poročilu. Ogromno ljudi, državljanov eh, čaka na to poročilo in želijo videti in vedeti, kako in kdaj bo to poročilo sprejeto. Ja, seveda lahko pride v prihodnje tudi do še kakšnih težav. To, to se vedno dogaja, kdo ni vedno prisoten na pogajanjih, kdo zboli, kakorkoli. Ampak deset mesecev dela na tem poročilu je za nami. Vsi tisti, ki smo želeli na tem delali, delati, smo delali na tem in zato mislim, da velja izkazati spoštovanje vsem izven našega parlamenta, ki podpirajo to državljansko pobudo in dokazati moramo, da Evropski parlament vsekakor podpira eh, njihove predloge. In zato prosim, ne prelagajmo odločanja. Eh, kajti to nikakor ne bi bilo pošteno, da se zahteva preložitev takole uro dve pred dejanskim glasovanjem. To ni pošteno in o tem bi morali govoriti prej, če so bili za to jasni razlogi. Če je ELS za to vedela, bi to morali povedati prej, ne si noči, ne danes, ampak bistveno prej. Tako da res, kolegi, podprimo predlog o glasovanju še ena, še, še gospod eh, Gerbrandi, potem pa glasujemo. Ja, popolnoma se strinjam, da je treba to zadevo jemati resno. In ravno zato, ker skupina Alde jemlje eh, to poročilo zelo resno, želimo glasovanje preložiti. Zadnja stvar, ki bi si jo želel, je, da sprejmemo to poročilo tu v odboru eh, Envi, potem pa bo v plenumu zadeva zavrnjena, kajti na ta način mislim, da ne bomo ravno pokazali pozitivne odnose do te prve državljanske pobude. Tako da, če jemljemo resno državljansko pobudo, potem mislim, da moramo zdaj opravljati tri tedne, ni nič v primerjavi z vsemi meseci, ki smo jih porabili za eh, to poročilo. Tako, dva sta spregovorila za, dva proti, zdaj pa glasujemo. Matijas rekel sem, da bomo zaključili z razpravo. Imam drug predlog. Dveminutni odmor, da se poročevalka, poročevalci v senci in koordinatori pogovorijo, potem pa lahko sprejemo odločitev. Want, okay, break, late... Dobro, prav, dve minuti odmora, ampak res dve minuti, potem pa glasujemo. dear colleagues, I invite to return back. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim vas, če se lahko ponovno posedete. Dear colleagues, spoštovani kolegi, Okay, we can start. Torej, glasujemo. Zdaj torej glasujemo o prošnji za preložitev glasovanja o pravici do vode in sicer elektronsko. Kdor je za preložitev, naj glasuje za, kdo je proti preložitvi, glasuje proti. Glasujte, prosim. Favor for postponing. O čem zdaj glasujemo? Kdo je za preložitev, glasuje za, kdo je proti preložitvi, glasuje proti. Yes. <laughs> Everybody had voted. The vote is closed. Ha. Konec glasovanja. Torej, ne bo preložitve. 34 proti 34. A ja, se prečujem, jaz sem malce prej videl rezultat kot vi. Tako, potem pa začnemo z glasovanjem. Torej, najprej glasovanje o novih živilih, dogovor v prvem branju. Glasujemo, prosim. Glasujemo, nova živila. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kazajini, tudi v tem primeru samo eno glasovanje, dogovor v prvi obravnavi s svetom o kazajinih. Glasujte, prosim. Še en zelen preveč, dobro, ste si oddali svoj glas, sprejeto. Hvala lepa, strani poročevalca. So, simple battle is finished, <laughs> now complicated one on. Tako, enostavne zadeve smo zdaj rešili, zdaj pa zapletena zgodba. Pravite, da vode. Gospod Bojlen, hvala, predsednik. Naj samo povem, da želimo poimensko glasovanje pri vseh kompromisnih amandmajih. Ja, res je, dobili smo to zahtevo najprej moramo potrditi to zahtevo o poemenskem glasovanju, predlagam kar elektronsko glasovanje. Kdo je za poemensko glasovanje, glasuje za, kdo je proti poemenskemu glasovanju, naj glasuje proti. Prosim, glasujte. Ste vsi oddali glas? Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Torej, da, glasovali bomo poimensko pri kompromisih, kot ste zahtevali. Torej, kompromis ena, poimensko glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 31, Salvini, za. Z dvigom rok, prosim. Nobene roke še ne vidim. Dobro, proti. Dobro, vzdržani. Zavrteno. 9, 1, 5, 6, A ne glasujemo, 5, 6, B za proti, vzdržani, zavrnjena. Dobro, preverimo 5.6b. Glasujte, prosim, konec glasovanja. Sprejeto. Ja, težko, ne, človek vidi, če nadvigujete roke. 5 i 8 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 32, Garcia, za, proti, zavrneno. 35. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo. konec glasovanja. Sprejeto. Triintrideset za, proti, zdržani, zdaj mislim, da je zavrnjeno. Prvikrat vodim glasovanje, tako da prosim za, potrpl za potrpljenje. E, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 36. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5A in 5-7 ni glasovanja, 10A enako, kompromis 9, poimensko prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo. Amandma 45 fronte per vicini. Evi, za. Proti. Zabranjeno. 5.17. Za. Proti. Sprejeto. 5.1. B. Za. Proti. Vzdržani. 5.2 sprejeto. 5.3 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 10, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ste zdaj vsi oddali glas? Dobro, torej zdaj je res konec glasovanja odpreto. Da, vidim. Predtem še kompromis 14 poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa res amantma 54, Salvini, za, proti, vzdržani, zavrneno. Amantma 55, po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tokrat sem prav oganil. Amandma 57, Kaputo, za, proti, vzdržani, sprejeto. 58, Kaputo, za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 je bil umaknjen. Naslednji 62 za proti, vzdržani zavrjeno. 61 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 60 za. Amandma 60. Proti. Vzdržanje. Sprejeto z isto večino. 63 eh, je brez predmeten. 64 za. Proti. Vzdržanje. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13 poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Tudi poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 73. Za. Proti. Zdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5 je 18. Za. Proti. Stržani. Sprejeto. Amendma 80. Za. Proti. Stržani. Sprejeto. 81. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 82 z ustnim amandmajem. Kdo nasprotuje ustnemu amandmaju? Ne. Torej glasujemo za ta amandma z ustreznim ustnim amandmajem. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 512b. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 12. Poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16 poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 9-3 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis šest, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendment 96. 96. Za. Prvo oziroma 97 sprejeto, 98 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 100, kdo je za? Proti. of my doubts, <laughs> abstentions. Vzdržani bomo preverili. Um, so it is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 101. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 5 in 9 za proti, vzdržani, sprejeto. 5.11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102, Gerling, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 103, Turmes, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 5 in 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, poimensko glasujemo. Vote is now closed. Konec glasovanja, sprejeto. 105, kdo je za? 105, za, proti, vzdržani, sprejeto. 106, za proti, vzdržani, zavrnjeno. 25a. Želite preveriti 106? Prav, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25a za, proti, vzdržani, sprejeto. 5.22 za proti vzdržani sprejeto. 122 kaputo za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. Vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromis 3 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 127, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo poimensko. Potis konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 137, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, če želite. more disclosed. Konec glasovanja. Sprejeto. 139, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? 25b za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo. Glasujemo. Report is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 5-4 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, če želite. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, če dvigate roke, kajti včasih eh, vas ne vidim. 148 farija. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 149 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 150 za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Pa da skladu s Konec glasovanja. Sprejeto. 151, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili tudi tega. Konec glasovanja. Sprejeto. 5.19, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 515 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto kompromis 8, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 162 Grling, oziroma oprostite, kompromis 15 je še predtem, eh, glasujemo poimensko. and what is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 162. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 523 za, proti, vzdržani, sprejeto. 514 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163, predsedujoči se popravlja, 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za. Okay, 174. Smo pri 174 predlogu spremembe za proti vzdržani sprejeto. 175 za proti vzdržani sprejeto. 176 za. 175 je bil sprejet. 176, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 179 za, proti, vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj gremo naprej na 5.21. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5.24 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. 5.25 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, prav glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 197 grling, kdo je za? sproti, vzdržani, zavrnjeno. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 200 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo, glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto se upravičujem. 201, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 202 za, proti, vzdržani, sprejeto. 205 za, proti, vzdržani, sprejeto. 206 za, proti, vzdržani, sprejeto. 207 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 213 za, proti, vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani, sprejeto. 526 za, proti, vzdržani, sprejeto. DV18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 222 za, proti, vzdržani, sprejeto. DV8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, eh, poimensko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 230. Bojlen, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 232. In 90 sta identična, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 911 za? Proti? vzdržani, sprejeto, peti pet, za, proti, vzdržani, sprejeto, 233 grling, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 234 za, proti, vzdržani, sprejeto, 235 za, proti, vzdržani, Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Sprejeto. 9-5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 za, proti, vzdržani sprejeto. 237 za, proti, vzdržani, sprejeto. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 240 je bil umaknen, 241, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 99 za, proti, vzdržani, sprejeto, 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. Deve, preveriti želite? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. DV12 za proti vzdržani sprejeto, DV14 za proti vzdržani sprejeto, DV17 za proti vzdržani sprejeto. 246 za proti vzdržani. Preverili bomo. closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 247 z ustnim predlogom spremembe. Ali kdo temu ugovarja? Ne. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del. uncertainty? No, okay, so. O drugem delu ne bomo glasovali. 248 z ustnim predlogom spremembe. Kdo ugovarja? Ne. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 249 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 251 za proti, vzdržani, sprejeto, 9-4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 253 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa navedbe. 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 5 za, proti, še enkrat. Smo pri petem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 8 od OEZA, proti vzdržani, sprejeto 9, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 10 za, proti vzdržani, sprejeto 12 za, proti vzdržani, sprejeto 9b za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto DVC, za proti vzdržani, sprejeto DVD, za proti vzdržani, sprejeto DVE, e, za proti vzdržani, sprejeto DVG, za proti vzdržani, sprejeto DVH, za proti vzdržani, sprejeto DVI, za proti vzdržani vzdržani. Sprejeto DVJ za proti vzdržani. Sprejeto DVL za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 16 grling. Kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17. predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? glasujemo o 17. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ta postane brezpredmeten. Da. Pomagajte mi, prosim. No, zdaj smo pri 19. predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 20 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 27 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Peace. Eh, no, did you ask for? Je kdo prosil za premor? Ne. Lahko nadaljujemo. Dobro, zdaj pa bomo elektronsko glasovali o celotnem besedilu. And what is now closed? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki.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 colleagues, we will, we, we Kolegice in kolegi, nadaljevati moramo z našim dnevnim redom, torej tisti, ki želite oditi, prosim to storite nemudoma. despite the, the, the chats among you, we will continue. Torej, temu, da se nekateri dvorani še pogovarjajo, bomo nadaljevali. Sporočilom zmaševanja emisij onesnaževali cestnih vozil, obravnava predlogov sprememb, besedo pa dobi kar poročevalec, spoštovani Albert Des. Prosim. Ja, dank, Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi ta dosje sem prevzel od nekdanjega kolega Tomasa Umla in rad bi povedal sledeče. Mnenja sem, da kar se tiče emisij iz cestnih vozil, da moramo počakati na naslednjo uredbo, kar se tiče predlogov sprememb in kar se tiče ustreznih ocen. Brez potrebnih odločitev, glede te uredbe, ne bomo mogli imeti odločitve glede določene menih vrednosti emisij 1-2, pa tudi kar se tiče podatkov tako uredbe za težka tovorna vozila, kot tudi za lahka tovorna vozila. To bo potem podlaga za nadaljne odločitve. Vendar pa, ta odločitev bo verjetno sprejeta septembra. Kar se tiče vidikov menih vrednosti metana, pa tudi razširitve področja uporabe, zato pa imamo naslednje argumente. V tem trenutku so emisije metana predvidene za stežo motornih vozil, kot je to določeno v uredbi. Torej, v tem trenutku ni potrebno omejevati emisij metana. Komisija pa bi naj bila opolnomočena mejno vredno za lahka tovorna vozila na zemeljski plin prilagoditi. To načeloma zavračam. Prilagoditev mejnih vrednosti se lahko zgodi le v postopku soodločanja in po posvetovanju s poročevalci v senci smo zato namenili tudi široko podporo. Konkretni predlog komisije pa še ni bil podan. Prav tako moramo črtati mene vrednosti oglikov vodikov in sočasno upoštevati emisije metana v uredbi CO2 za lahka tovorna vozila, zato da bi zapolnili vrzel in da bi se izognili menjim vrednostim za metan. Upoštevanje metana v uredbi za CO2, pa tudi celotna razprava o CO2 za cilje glede CO2 do 2020, bi ne bila dobra. Temu se moramo izogniti, zato da zagotovimo možnost za načrtovanje proizvajalcev in industrije, da bodo dosegli trenutne cilje. Kar se tiče tehničnih težav, kar se tiče menjih vedenstvih ogliko vodikov oziroma na zemljski plin, je potrebno spoštovati 150. pravilo UNECE in tamkašnje mene vrednosti. To je zaželeno, ni pa obvezujoče. Če bi torej na ravni UNECE e prišli do ocene, da bi drugačna ureditev bila bolj ciljno naravnana, potem bi bilo nasplošno možno, čeprav morda nezaželeno, da bi potem črtali odstavke glede metana, pa tudi preglitve za CO2 da ne bi torej spet sprožili politično kočljive razprave. Upoštevanje emisij metana v nadaljnih obravnavah emisij CO2 tudi po 2020 pa bi tako ali tako moralo biti na dnevnem redu Evropske komisije, kajti metan je v bistvu tudi toplogradni plin. Kar se tiče kazalcev porabe goriva in menjavanja, kar se tiče predstavnih razmerij, mislim, da bi to morali tudi imeti že vnešeno. To, to ne bi smela biti težava za industrijo. industrijo. Pripravljen sem na kompromise in pripravljen sem tudi zajeti predloge kolegov. Kar se tiče povečanja teže na 7,5 tone, pa mislim, da moramo industriji dati tukaj nekoliko več manevrskega prostora, vendar pa tudi tukaj sem pripravljen se pogovoriti z drugimi političnimi skupinami in poročevalci v senci. Mnenja sem, včeraj sem govoril s predsednikom Lavijo, da bi morali glasovati v tem septembra, da bi to preložili na september. Potrebno se je še pogovoriti o tem in to je zelo tehnični doseg, kot ste lahko že opazili in zelo bi bil hvaležen, če bi ne bili pod časovnim pritiskom, da ne bi morali na hitro iskati kompromisnih predlogov. Spremem, da bi torej glasovali o tem septembra in potem bi imeli že tudi predloge komisije in bi bilo to bolj združljivo. V bistvu ne bomo izgubili časa, če bi glasovali septembra in nam bo potem uspelo na plenarnem zasedanju glasovati o tem do konca leta. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci, najprej gospod Dali, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Naj se odzovem na nekatere elemente, ki jih je poročevalec omenil. Zelo pozitivno je, ko slišimo, da poročevalec pravi, da je pripravljen na kompromise glede različnih vprašanj. Žal pa ne delim njegovega optimizma, ko govorimo o tem, da bi septembra že imeli prave emisije. Na voljo mislim, da je to preveč optimistično. Mislim, da nimamo jamstva, da se bo to zgodilo septembra. Potrebno pa je nekaj imeti v rokah. Nekaj, s čimer lahko zadeve spremenimo. Ne bomo pa kar odlagali. Če bomo imeli jamstva, da bomo imeli prave emisije septembra, bi bilo to dobro, vendar pa tega nimamo. In mislim, da bomo potem to toliko časa odlagali, da bomo na koncu počeli nekaj protislovnega temu, kar smo želeli na začetku. To me skrbi torej, ker nimamo teh jamstev, da bi imeli realne emisije do septembra potem tudi nima smisla odlagati. Že pred nekaj časa bi naj to bili dobili, pa nismo dobili. Šest točk še imam, ki so ključnega pomena za to, da se in na njih se bomo osredotočili. Metan, prva točka, o tem je govoril tudi poročevalec. To je toplogradni plin, ni pa škodljiv neposredno za zdrave ljudi. Torej, nekateri predlagajo, da tega ne bi smeli imeti med nesnaževali, vendar pa mislim, da je jasno, da je potrebno omejevati metano v emisijah tudi v prihodnje in spremeniti pragove in meje in morda bi morali to ravnotežiti, da ne bi imeli torej preč tega topogrednega plina. Emisije metana bi, če bi jih izključili iz omejitev onesnaževal, lahko potem izražali v ekvivalenti CO2 za potrošnike. In v naših predlogih smo imeli PSND, predlagamo, da bi torej metani meri v CO2 ekvivalentih in tudi za obdobje po 2020 v uredbi. Vendar pa predtem mislim, da moramo imeti podrobno oceno, zato da ocenimo izvedljivost in očinkovitost takšnega ukrepa. Kar se tiče THC mejnih vrednosti, pa mislim, da moramo to tudi oceniti in potem glede na pregoditev to urediti v uredbi in zato tukaj to potrebujemo običajni zakonodajni postopek. Drugič. Nadanje znižanje 1x iz prometa je potrebno zato, da bi zadostili standardom za kakovo zraka in nacionalnim menjim vrednostim. Za 1-2, če bi dodali menjno vrednost, bi se lahko soočili s temi izzivi. Vendar pa, če bi imeli novo mejno vrednost za eno od dve, bi to tudi morali sprejeti po običajnem zakonodajnem postopku. In to tudi želimo okrepiti z našim predlogom spremembe SND in želimo tudi oceno vpliva za to, da bi ocenili prednost in pomakljivosti za uvedbo te emisije. Potem pa mejne vrednosti pri nizkih temperaturah, pri hladnem zagonu. Tukaj imamo Euro 4 za CO2 in to ne odraža več eh, tehničnega napredka v zadnjih letih. Poleg tega pa eno x vrednosti še niso določene po Euro 6. Predlog SND strinjamo se s povečevalcem, vendar pa zahtevamo so odločene in priporočamo, da bi pregled vrednosti moral imeti predtem ustrezno oceno vplivov, ne samo za dušikove oksida, ampak tudi za oglikove. In potem tretja točka. Podpiramo znižanje bremen za industrijo, da bi imeli več prožnosti za homologacijo platform vozil. Tukaj bi lahko potem vključili tako lahka kot eh, težka tovorna vozila. Istočasno pa bi ohranili tudi visoko raven okoljske zaščite. V tem kontekstu pa podpiramo predlog komisije, da bi dvignili vrednost mase na 5000 eh, kg, ne. Moramo pa podpreti predlog sprememb, ki bi želeli to porožnost povečati na 7500 kg. Nadaljna točka, uvedba števcev porabe goriva in tudi indikatorjev za predstavno ročitev v vozilih. Zato, da bi se torej obnašali učinkovito kot vozniki, je potrebno še marsikaj postoriti. Seveda ni dovolj ozaveščanja, kar se tiče ekološke vožnje. Govorimo torej o teh dveh sistemih, merilci mm, porabe goriva in eh, kazalci predstavnih razmeri. Mislim, da bi lahko znižali porabo 2-3 odstotke, če bi imeli ti dve napravi že v vseh eh, lahkih tovornih vozilih. celo konzervativne cene pa kažejo, da bi prihranili vsaj odstotek. Mislim, če bi vključili to točko, bi bila prava dodana vrednost trenutnemu predlogu. In potem še zadnja točka, realne emisije iz prometa, cestnega prometa. Tukaj mora komisija oceniti realne razmere in mislim, da bodo rezultati tesnih postopkov, ki nudijo podlago za homologacijo vozil, taki, da dejansko imamo ustrezne realne emisije, še prav posebno v urbanih področjih, kjer emisij je največ. Are, Hvala lepa. EKR Dorman. Tak for det. <clears throat> Jamen generelt mener ECR, at øh, vi er øh, godt på vej. Øh, men... Hvala lepa. Mislim, da smo na pravi poti s to uredbo zelo dobro je, če poskušamo zmanjšati birokracijo. Imamo kar nekaj predlogov sprememb, kar se tiče več prožnosti in ne želimo tudi ne dveh različnih klasifikacij, želimo si poenostavitve. 5000 kg ali 7500 kg, o tem bi se radi pogovorili. Seveda pa ne smemo biti tudi ne preveč porožni, kajti to se lahko hitro zlorabi. Prav tako je pomembno, da nekatere od eh, dragih eh, proizvodnih procesov odstranimo. Mnenje EKR je, da moramo odločati v postopku soodločanja da ne sme iti za delegirane pravne akte. To moramo torej ustrezno spremeniti. Prav tako razmišljamo o tem, kakšen bo vpliv, če bomo metan klasificirali drugače. Če bomo v povezavi z vozili na zemeljski plin skušali to storiti, bi to bila, bil morda korak v pravo smer za zniževanje emisij. Predlogi sprememb, kar se tiče delegiranih pravnih aktov, da tega ne bi bilo toliko, kot je predvideno, to podpiramo in pa tudi mejne vrednosti za eno, dve. In potem še nekaj, o čemer smo se pogovarjali, to pa se torej na naša na obvezujoče merine instrumente za porabo toplogrednih plinov. Vendar pa to lahko prinese zgolj prednosti. In tehnične zahteve morajo biti izpolnjene tudi pri profesionalnih voznikih, seveda, če to ne bo prineslo sabo prevelikih stroškov. Imamo pa nekaj dvomov, ali bodo manjši koraki lahko, manjši koraki na področju varovanja okolja lahko izravnali stroške, ki bodo nastali s tem. Do septembra bi resnično imeli še več časa za razpravo o tem, morda je to dobra ideja, da si vzamemo nekoliko več časa. Pa tudi, ali bomo imeli jamstvo za to, da bi septembra vse imeli pred sabo, ne tega nimamo, ampak sodelovali pa bomo. Hvala lepa. Thank you now for all the Ms. Meissner, Ms. Hvala lepa. Ajde, gospa Meissner. Yes, Hvala lepa. V bistvu bom govorila v imenu Torvalca, poročevalca Sence, ki ga žal ni, in potem še nekaj pripom z moje strani, ker sem bila poročevalka v Senci v odboru za promet. Torej, najprej bom prebrala. Najprej se zahvaljujem poročevalcu, poročevalcem Senci in vsem kolegom za dobro pravno delo do sedaj. Predlog o zniževanju onesnaževal iz testnega prometa je bil v Envijo pred nekaj časa in 120 prvogosvenjev je bilo uloženih po obravnavi poročila. Na splošno poročilo pozdravljamo in pravimo, da ima kar nekaj zaslug. Onesnaževanje s prometa je pomembno in pomembno je, da se tega lotimo na več frontah. Cestni promet igra pomembno vlogo za kakovo zraka, še prav posebno v mestnih območjih in bi zato moral imeti ključno vlogo tudi v tem vidiku. Tehnologija hitro napreduje in ne smemo zaostati politično gledano. Istočasno pa moramo biti dovolj dalekosežni, da imamo pošteno obravnavo proizvajalcev in da ne bomo imeli protislovnih politik, kar se namenov in ciljev tiče. Glavni pomisleki, to je v skladu z veliko drugimi skupinami, je vključevanje dirigiranih aktov pri vprašanjih, kjer se nam zdijo elementi temeljni. Tukaj gre za CO2 ekvivalente in eno, dve meje. To ne sme biti zgolj samo tehnično vprašanje. Raje bi imeli celovit, celovito oceno vplival, preden sprememo odločitev ali preden damo manevrski prostor komisiji za to. Eno x eh, mene vrednosti obstajajo, koliko vem, eno dva izhaja za eno x, torej vprašanje je, ali resnično potrebujemo nove meje za eno dve. To je morda lahko predmet nadaljne razprave. In nadaljujem z branjem. Cilj tega predloga je, da bi znižali, zmanjšali onesnaževalje iz cestnega prometa in osredotočiti se moramo na to. Sedaj pa ključni elementi, ki sem jih že omenila, potrebovali bomo pregleden demokratični postopek, to je torej običajni zakonodajni postopek, ta je najbolj pripraven. Ne bomo pa seveda zniževali raven ambicij. To bo dobra podlaga za plodne razprave med skupinami. Poročevalcem in poročevalcem senci želim vse najboljše. To je torej v imenu Torvalca, Sedaj pa še v mojem imenu. Najprej, strinjam se in ALD tudi nasplošno odbor za promet, da bi torej se skupaj preložili do takrat, ko bo komisija izvedla teste o realnih emisijah. Nima smisla, da se odločamo prej o tem, preden bomo imeli te rezultate in potem merilniki porabe goriva. V tem trenutku že večina vozil to ima, Želim torej slediti stališču odbora za promet, kjer smo imeli večino, da bi to bilo na prostovoljni podlagi in da bo morda to konkurenčna prednost za proizvajalce. To naj ne bi torej bilo obvezujoče, po mojem mnenju. Hvala lepa. I... Hvala lepa. Ne vidim poročalce v senci v imenu GUE. Morda kdo v imenu zelenih. Bas bo nadomestil poročal, to vsem ti. Hvala lepa. Da, Kita Taylor, ja, nadomeščam, poravičuje se, da ni mogel priti. Bom pa izpostavil njegova stališča in potem tudi svoja, torej to bo nekakšna mešanica stališča, ampak eh, strinjava se, glede vsega. Poročar dobro ve, da je Kist že nekajkrat omenjal, da smo zelo kritični glede tega predloga. Naslov predloga je zniževanje emisijo onesnaževali iz cestnih vozil. In mislimo, da to ne zajema tega, da to poročilo tega ne zajema. Predlaga se več prožnosti in morda bi komisija morala spremeniti tudi naslov, kajti ne gre za zmanjševanje onesnaževal. Sploh ne. Razen, če bomo to potem ustrezno spremenili in bosta uredba in direktiva odra odražali to, kar je v naslovu sicer pa tega ne bomo podprli. In pove tudi poročevalec. Dve ključni vprašanji za nas. Ali bomo to podprli ali ne. Prvo je, ki ste le že omenjal, kar se nas tiče, potrebujemo obvezujoče zahteve za števce za porabo goriva in za zaznavanje prestavnih razmerij. Komisija je vedno dejala, da je potrebno izvesti presojo vpliva na tem področju, vendar pa tukaj pravzaprav komisija ne sledi svojim načelom. Morda industrija tega ni podprla, vendar pa to ni dovoljšen razlog, da tega ne bi vključili. To je zelo stroškovno očekovit način za zniževanje emisij in zato je za nas ključnega pomena, da imamo obvezujoče eh, določbe za oba instrumenta. To mora biti del tega predloga, sicer bo vse skupaj postalo nesmiselno in bomo morali spremeniti naslov. Drugič, to je tudi že bilo omenjeno in tukaj podpiramo poročevalca, da odložimo glasovanje v odboru Envi in to zaradi realnih emisij pri vožnji, tako da bi potem razširili obseg tega predloga. Seveda govorimo o tem, da bi naj povečali maso lahkih tovornih vozil, vendar pa gre za pravzaprav realne emisije, za test realnih emisij v prometu. To že imamo za težka tovorna vozila, ne pa za lahka. In dokler tega ne bomo imeli, se ne moremo odločiti o vprašanju področja uporabe. Morda se zdi to zelo eh, tehnično vprašanje, ampak v bistvu je zelo politično. Če ne bomo imeli pravega testa realnih emisij za lahka tovorna vozila, potem mislim, da ne bomo imeli tudi na področju uporabe. Poročar je to, to že omenil, strinjamo se, ne vem, ali bomo to imeli septembra na voljo ali ne, vendar pa to je tako povezano, da bo težko reči, da to lahko ločimo. Mislim, da moramo počakati na te teste realnih emisij, potem pa lahko nadaljujemo z našim delom. To sta torej ključni vprašanji, ali bomo lahko nadaljevali s tem. Potem so še nekatera druga vprašanja, ki jih bom na kratko omenil. Prvič, smo proti izjemo za vozila na zemljski plin glede emisij metana. Mislim, da nima smisla, da imamo to. Zato bomo skušali to izjemo črtati. Kot sem že omenil, smo zelo kritični glede nekaterih delegiranih aktov, ki so predlagani, ker to niso tehnična vprašanja, to so zelo politična. Gotovo, kar se tiče menih vrednosti glede emisij, ki morajo iti po običajnem zakonodajnem postopku in ne prek delegiranih aktov. In mislim, da bomo tukaj tudi našli skupni jezik s kolegi. In tretja, zadnja točka, ne podpiramo posebne meje eno, dve. Gezina je to tudi omenila, se mi zdi. Potrebujemo mejo eno x, potem pa mešanico, ki bo desno tako, kakšen predlog bomo dobili. In verjetno se tukaj strinjamo z gezine. In upamo tudi z drugimi. Še nekaj točka. Ja, Matijas, vem, nekoliko si živčen. Jaz tudi, zato sem dodal tudi nekaj, kar ni bilo v mojih zapiskih. Verjetno bo vse lepo in prav, vendar pa dve ključni vprašanji sta glede razširitve področja uporabe, glede realnih emisij iz prometa in potem obvezujoče zahteve za eh, merilce porabe goriva in zastavne razmerja. To je torej to moje pripombe in predloge kita. Hvala lepa. Sedaj pa e FDD. Dunque, anche... Gospa Evi, hvala lepa. Ja, tudi mi se strinjamo s tem, da se vključi eh, metan v izračun skupnih emisij oglikovodikov. Prav tako menimo, da je potrebno opredeliti eh, definicijo novih eh, mejnih vrednosti na podlagi ocene učinke, ki upošteva tudi možne učinke na kakovost zraka, tako kot eh, metan in pa drugi elementi, ki se degradirajo v atmosfer. Pa tako je potrebno upoštevati druge elemente, ki imajo lahko pozitiven učinek na eh, ozračje. Pri dokumentu, ki ga je objavila Evropska eh, okoljska agencija, so tudi vključeni ti omenjeni elementi. Kar zadeva test eh, realnih emisij, to podpiramo. Moram pa reči, da nasprotujemo temu, da bi te spremembe spremljali delegiranimi akti. Trenutno opredelitev menih vrednosti emisij mm, ne moremo razumeti kot nerelevantno spremembo, oziroma ne bistveno spremembo zakonodajnega akta, zato predlagamo, da komisija pripravi novo oceno, oziroma nov eh, predlog o takšnih spremembah, ki se sprejemajo po običajnem postopku, torej v soodločanju. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa še ostali kolegi. Matijas, prosim. Hvala lepa. Euro 5, Euro 6. Pred desetimi leti sem začel tem, zato me to poročilo še vedno zanima. Prošnja za kolege in poročevalca. Takrat glede evro 5 in evro 6 smo imeli tudi posebna pravila, še prav posebno za socialno področje, za reševalna vozila in tako dalje, ker eh, morajo imeti torej eh, večjo gotovost. Nekako smo prišli do poročevalcev in poročevalcev v senci in smo se strinjali, da bi morali prevzeti ta element iz prejšnje zakonodaje. To bi rad še enkrat omenil, da bi imeli torej izjemo za to. Nasplošno pa, kar se tiče eh, testov eh, voznih ciklusov, mislim, da tukaj veliko govorimo o tem, da so vozila bolj aerodinamična, da torej nižja poraba. Čudovito je, koliko različnih izboljšav je tukaj možno doseči vse zakonito, da se potem izvede ta testni ciklus, vendar pa tega ne moremo vlagati v nedogled, kajti to že tudi spremljam deset let in vedno znova govorimo o septembru, vendar pa katerega leta 2015, 16, 20, 22, kdaj? Kateri september? Tako da torej moramo iti po svoji poti in to na koncu potem prilagoditi. Mislim, da moramo slediti stališču, ki smo ga imeli že v zadnjih desetih letih in potem zakonodajo ustrezno prilagoditi. Potem, kar se tiče izjem, torej za ta socialna vozila, to bi bil pa zelo vesel, če bi to imeli zagotovljeno, kajti za torej MSP, ki proizvaja ta vozila, je to zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Vukaševska, poročevalka v prometu. Dziękuję za... Hvala lepa, predsedujoči, hvala za besedo. Kot članica odbora za okolje seveda tudi eh, želim besedo, predvsem kot eh, privljalka mnenja v odboru za promet. Kot je dejal že gospod Arbelt eh, Des, gre tu za zelo težavno, zelo tehnično poročilo, ki je vsaj v mojem odboru zahtevalo veliko srečen strokovnjaki, strani komisije, tudi strokovnjaki iz zasebnega sektorja, iz eh, vrst proizvajalcev vozil in eh, če želimo vstaj do neke mere oceniti, do kakšne mere ta predlog Evropske komisije vpliva ne le na kakovost zraka v Evropi, ampak tudi na trg osebnih vozil in pa tovornih vozil v prihodnosti. Uh, vsi vemo, da statistike kažejo, da največ emisij, torej največ onesnaženja zraka v mestih povzročajo emisije iz cestnih vozil. Raziskave so tudi pokazale, predvsem v zadnjem času, da. So najbolj onesnažujoča vozila, vozila z dizelskimi motorji pred uh, dolgimi leti so nas prepričevali, da so dizelska vozila nekaj, kar je lahko samo dobro eh, za varstvo okolja. No, zato sem mnenja, da je predlog komisije o zmanjšanju emisije amonjaka pri benzinskih in plinskih vozilih nekaj, kar bi lahko vendarle spodbudili, s čimer bi lahko spodbudili proizvodnje in nakup. V odboru za promet smo imeli prav tako težavno razpravo s poročevalci v senci in tudi s člani odbora, podobno kot eh, tu v odboru Envi, je bilo največ dvomov okrog vprašanj vezanih na mejne vrednosti emisij ugljikovodikov in pa tudi uporaba metana kot ekvivalenta CO2. To naj bi torej reševali s pomočjo delegiranih aktov. Mislim, da smo dosegli smiselne kompromise. Mnenje je bilo sprejeto v odboru za promet in upam, da tako poročevalec kot poročevalci v senci v odboru Envi bodo upoštevali naše mnenje, kajti naš namen je vsekakor bil dvojen predvsem. Najprej absolutna omejitev emisij CO2, po drugi strani pa tudi analiza in uh, upoštevanje trga motornih vozil in uh, sektora proizvodnje motornih vozil, predvsem tudi izdelka delovnih mest. Tako da želim poročevalcem in poročevalcem v senci, da se to delo uspešno zaključi, seveda je vprašanje časovnice tudi je pomembno, ampak mislim, je, da je vendarle september morda rok, ko bi zadevo lahko potrdili v odboru. Hvala lepa. Naslednji gospod Denc. Um, Hvala lepa. To je torej ključna zakonodaja, zato sem želel spregovoriti. Sem tudi poročalec esenci za nacionalne emisije in nemogoče bo uvesti ustrezne ukrepe v nacionalnih državah, če ne bomo imeli torej izvorne zakonodaje dovolj dobre. Želim potrditi pripombe gospe Dali in gospoda Groteja kar se tiče zagotovila, da bomo dobili realne emisije iz testov, vemo, zakaj gre. Trenutni Euro 6 ima do 22 krat višjo meno vrednost za eno X in zelo pomembno je, da nam to uspe. Če pa bomo potem to odlagali v nedogled, potem ne bomo rešili nobenega od vprašanj, ki bi jih morali. Ključnega pomena je, da imamo torej realne vozne razmere vključene v testni cikl, kar se da hitro, ne moremo pa se zanašati na druge, da bodo to storili za nas. Mi moramo pritisniti na to, da se bo torej končno to zgodilo. Še prav posebno pomembno je, ko govorimo o učinkovitosti določenih vozil, še prav posebno dizelskih v urbanih področjih, kjer je torej veliko krat potrebno ustavljati in spet speljevati in to torej ustvarja določene težave. To so spet vprašanja, ki ne morajo biti odvisna od arbitražnih datumov, ki si jih zadajamo in eh, prelagamo to v nedogled. Torej, bodimo previdni. In potem čisto na kratko naj podprem zamisel, da vključimo tudi metan kot toplogredni plin, pa tudi kot onosnaževalo zraka. Kajti kot je že bilo omenjeno v tem odboru, nimamo specifične zakonodaje o toplogrednih plinih, ki bi zajemali tudi metan. Je pa to plin, ki povzroča zdravstvene težave in tanjša ozon in zato je potrebno razmisliti o specifičnih ciljih tudi za metan. To sem želel povedati. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa ima čas za pripombe še komisija. Prosim. Uh, um, like... Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, še prav posebno poročevalcu in poročevalcem Sinti za pravilno delo na tem področju. Naj podam pomembno pripombo, kar se tiče povezave med tem dosejem in dosejem RD, o katerem je trenutno govora na ravni odborov v komisiji. Res je, da so pravila RD zelo pomembna za katerikoli dosje, ki se ukvarja z emisijami z cestnega prometa. In vedno bomo imeli določene povezave s tem. Vendar pa, če bomo to odložili, bo to lahko povzročilo, kot ste nekateri dejali, več težav kot pa iskanje rešitev v tem času. Zakaj? Imeli bomo nekaj vidikov RDE septembra, vendar pa samo nekaj teh vidikov. Če veste, kar je bilo na ravni odbora sprejeto nedavno, potem veste, da je kar nekaj korakov, faz v tem postopku. Septembra bomo imeli eno od teh faz. Torej, imeli bomo nekatere mejne vrednosti določene, upajmo, do septembra ne moramo biti prepričani, da bo odbor to sprejel v septembra. Upajmo, da se bo to zgodilo. Vendar pa testi po vse verjetnosti ne bodo določeni do takrat. To bo potem najkasneje naslednje leto in se bo to uveljavilo čez nekaj let. Seveda ne septembra, nič se ne bo zgodilo septembra. Torej, preden bomo poznali vpliv realnih emisij no, izvožne, bo trajalo še leta. In mislim, da ne bomo čakali leta za sprejetje zakonodaje, ki je tako pomembna, kar se tiče, naprimer, menih vrednosti 1-2. Komisija upa, da ne bo trajalo to toliko časa. Torej, to je glavno sporočilo za danes. Hvala lepa. Thank you and, uh... Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tes, poročevalec, prosim. Ja, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, hvala lepa vsem poročevalcem v senci. V veliko točkah imamo široko soglasje, mnenja sem, da bomo pripravili dobre kompromise, ki jih bomo potem z veliko večino lahko tudi sprejeli. Ne bom odgovarjal na vsa vprašanja, samo nekaj pomembnih vidikov bom nakratko povzel. Zelo bi bil hvaležen, če bi nam uspelo, industriji, pa nisem seveda predstavnik industrije, zagotoviti gotovost načrtovanja. Sedaj imamo torej 95 gramov in potem seveda moramo zagotoviti gotovost do leta 2020. Če bomo to kar naprej spreminjali, potem ne bo gotovosti. Kar se tiče presoje vpliva, to lahko podprem, kar je dejala kolegica Dali, kar so dali ostali, tudi sam sem mnenja, da potrebujemo oceno vpliva. Tudi precej enotni smo vsi, to sem ugotovil, da naj ne bi sprejemali menih vrednosti prek delegiranih pravnih aktov. Čeprav tudi tukaj moram povedati, da so delegirani pravni akti nekaj, kar pomeni, da je parlament še vedno v postopku soodločanja. V odboru Agri sem kot prvi zahteval, da zavrnemo delegirane pravne akte in to že ima sedaj učinek in se komisija mora pogajati z nami in smo tudi že kaj zavrnili, če se komisija ni pogajala. Torej, moramo izkoristiti naše pravice kot parlament, ki jih imamo. Kljub temu pa sem zato, da meni vrednosti ostanejo v postopku soodločanja. Kar se tiče predloga o preložitvi, ne želim si, da bi torej to prejagali septembra na oktober, oktober na november in potem še leta. Uh, Ne, to je tudi čisto tehnično vprašanje. Ne, ne sme biti tako, da bi še do polnoči pripravili glasovanje, se znam potem pa naslednji dan glasovali. To sem že doživel. Do 3. ure zjutraj sem v hotelu pripravljal in pregledoval glasovalne sezname, potem pa smo glasovali naslednji dan. Ta časovni pritisk je enostavno prevelik in tega si ne želimo. In to kaže tudi ta predlog, tako da se bodo kolegice in kolege kako ukvarjali z našimi kompromisnimi predlogi sprememb, potrebujemo nekaj časa do glasovanja. To je torej drugi razlog, zakaj se zauzemam za september. Čeprav torej teh pravil še ne bo za. Zame kot poročevalca bi se mi zdelo smiselno, če bi to lahko preložili na september. Kolega Grote da najti moramo pravo rešitev. Glede vrednosti ne smemo v nedogled povečevati stroškov proizvodnje. Kar se tiče metana, sem že govoril o posodovanih sporočevalcev v senci. V ruskih postajah za zemljski plin uhaja zelo veliko metana. In mislim, da se moramo tudi o tem politično pogovoriti. Sicer torej pri vozilih ne bomo priročevali toliko, kolikor ne nadzorovano uhaja, še tako ali tako. Torej moramo na vse gledati celovito. Mislim pa, da bomo našli dobro pot za dosego dogovora in bomo pripravili ustrezna pravila. Kar se tiče merilnika uporabe goriva, kaj pa se je vzir, že to ima, tudi sam to imam in potem vedno gledam, koliko uporabljam. Vendar pa ugotavljam, da so nihanja z dejansko porabo predsejšnja več kot 2-3 odstotna torej tehnika ne kaže vsega zelo natančno. Kaže pa se seveda tendenca, kdaj porabim več, kdaj manj. In mislim, da bo industriji že uspelo. Malo pa me skrbijo nizko cenovna vozila tukaj. Moramo seveda se o tem še pogovoriti. Lahko bi sprejel tudi prosto volno podlago, vendar pa večina mislim, da si želi to urediti na obvezujoči ravni. Tukaj sem pripravljen na kompromis. Upam, da bomo našli ustrezno ureditev. Prosim pa, da podprete september. To je smiselno. Thank you. Thank you for... Hvala lepa, hvala vsem za razpravo. Naslednja točka razno, ima kdo kaj ne. Se vidimo naslednjič, 15. in 16. julija 2015 v Bruslju. Za danes pa smo končali. Hvala vsem.